na zapisnik z včerajšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo na včerajšnji zapisnik? Če ne, potem je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu pa so razprave v zvezi s kršenjem demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Najprej bomo obravnavali razmere na Madagaskarju. Gospod Tenok. Gospod predsedujoči, pred šestimi leti je režim Andrija Ražojlina prevzel oblast, vzdržuje svoj nezakoniti, nelegitimni režim na Madagaskarju. On je sicer prišel na oblast za navedbami, da bo ukinil kršenje človekovih pravic, kar se je dogajalo v času predsednika Ravalomanane. Uh, ampak še vedno številni prebivalci Madagaskarja živijo v hudi revščini. Zato bi morali razmisliti o ciljnih ukrepih zopet Ražuelino in njegovimi kompanjoni. Sklicevati bi se morali tudi na določbe iz porazuma iz Kotonuja in izvajati ustrezne sankcije. Afriška unija bi lahko storila veliko več. Veliko puhlic smo slišali strani Evropske unije, malo konkretnih ukrepov smo videli. Ti ukrepi bi morali vsebovati tudi sklenito sporazuma med Ražolino in Ravano Manano. Nekdani predsednik bi se moral vrniti nazaj na Madagaskar brez kakršnega koli tveganja ali grožen. Ražojelina bi tudi moral dopustiti svojemu glavnemu tekmecu, da se odeleži volitev, ki naj bi bile razpisane septembra. Razmere na Madagaskarju niso dobre in upam, da bomo v naslednjih mesecih stvari ustrezno in mirno rešili. Hvala lepa. Sedaj pa gospod De Kajzer. Merci, monsieur le, le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes ne razpravljamo prvič o Madagaskarju. Februarja 2010 smo sprejeli resolucijo in od takrat so se stvari samo poslabšale za prebivalce na Madagaskarju, nikakor se niso izboljšale. Prebivalci Madagaskarja so tisti, na katere mislim, kajti oni so glavne žrtve vsega skupaj. Danes poteka tudi boj za prevlado in vladanje. Zdi se, da tega boja kar ne bo konec. Evropski parlament je zelo jasno pred več kot enim letom izrazil svojo podporo demokratičnemu procesu, ki bi privedel do volitev. Do tega še vedno ni prišlo, Ražolina je še vedno na oblasti. On ne bi smel nastopiti na novih volitvah, to omenjamo tudi v tej resoluciji, mislim, da bi to moralo biti vsem jasno. Želim pa si, da bi se vsi zauzemali za to, da bodo pogajanja, ki zaenkrat še niso prinesle do kakšnih konkretnih rezultatov, vse ko prej privedla do rešitve. Mislim, da bi morali dopustiti tem pogajanjem dodatno možnost. Mislim, da bi morali pogajanja potekati nujno in upam, da bodo privedla do rešitve. Hvala. Hvala lepa, gospode Kajzer. Naslednja je gospa Vržja. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči enkrat ni nobenkrat, ampak lahko danes samo povemo, da je resolucija v zvezi z Madagaskarjem premalo odločna. Februarja 2010, ko smo sprejeli zadnjo nujno resolucijo o Madagaskarju, sem to povedala. V tej državi, kot v številnih drugah v Afriki, Evropska unija kaže, kako je politično nemočna. Z gospodarskimi sankcijami zagotovo ne bomo stvari premaknili naprej v tej državi. V tej situaciji so in bodo edina žrtev samo prebivalci Madagaskara, ki tega zagotovo ne potrebujejo. Ljubše bi nam bilo, če bi Evropski parlament poslal jasno sporočilo v zvezi s tem, da podpiramo skupnost za razvoj Južne Afrike in Afriške unije, ter da podpiramo tudi varuha človekovih pravic. Mislim, da bi morali čestitati gospodu Šisanu, ki je opravil izvrstno delo kot medijator, usposobil je tudi skupno za razvoj Južne Afrike, ki se je vključila v pogajanje. V Johannesburgu bodo v nedeljo zasedali vsi voditelji iz Madagaskara in upam, da bodo oblikovali ustrezni načrt, ki bo privedel do miru mi bi se morali obrniti na prebivalce na Madagaskarju. Oni so tisti, ki lahko izberejo svoje voditelje brez mednarodnega pritiska, brez posredovanja Evropske unije in SADC-ja. Ta resolucija je samo delno ustrezna, se pa bojim, da bo ta resolucija namesto, da bi podprla prizadevanja SADC-ja, samo še prilila olja na ogen in poslabšala gospodarsko situacijo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot predhodni govorniki, tudi sam ugotavljam, da od februarja 2010, torej od takrat, ko smo na zadnje razpravljali o razmerah v Madagaskarju, ni prišlo do pozitivnega napredka. Lahko bi celo rekli, da je prehod k demokraciji pravzaprav zamrl, prišlo je do prehoda k še bolj globoki krizi, kot je vladala preteklo leto. Skupnost za razvoj Južne Afrike je zasedala nedavno in to zasedanje v Gaboronu je bilo pravzaprav naše zadnje upanje. Želim pa si, da bodo pogajanja v soboto vendarle bila pozitivna. Politična in socialna situacija na Madagaskarju je res huda. Večina Madagaskarja prebivalcev na Madagaskarju živi z manj kot dolarjem na dan. Mislim, da bi moral biti ta tranzicijski proces neutralen, koheziven, zato bi morali podpirati to vrsten proces. Hvala. Mesk, Najlepša hvala. Gospa Bilbao Barandika je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Doživeli smo državni udar, potem je na oblast prišel Andrij Ražolina in Madagaskar je postal politično nestabilen. Prišlo je do boja za politično prevlado, človekove pravice se kršijo, varnostne sile na Madagaskarju delujejo proti prebivalcem, ki že tako ali tako močno trpijo zaradi posledic te politične krize. V tej državi imajo na voljo ogromno virov, vendar imajo tudi številne težave, težave na področju zdravstva, zaposlovanja, izobraževanja. Zato bi Evropska unija morala še naprej izvajati humanitarno pomoč v tej državi. Mi bi morali prispevati k temu, da vse posamezne strani sklenajo sporazum v okviru tega tranzicijskega procesa. Sklicati bi morali pregledne, demokratične, svobodne volitve, ki bi vsem političnim voditeljem, vsem gibanjem omogočile udeležbo na svoboden način. S tem bi tudi prebivalcem omogočili, da se sami odločajo o svoji prihodnosti. Hvala. Nielsen. Hvala lepa, gospa Kil Nilsen je naslednja. Da. Hvala lepa. Mi ponovno obsojamo razmere, v katerih je gospod Ražolina prišel na oblast v Madagaskarju. Politične razmere v tej državi so nestabilne, kar nas skrbi. Kršijo se človekove pravice zelo pogosto, tudi ljudski upori so grobo zatrti, prihaja do arbitrarnih zapiranj posameznikov, tudi politične sile izvajajo nasilje. Vse to se dogaja nekaznovano. Voditelji iz opozicije so v zaporih. Poleg tega v državi prihaja tudi do nenadzorovanega upravljanja z naravnimi viri, kar pomeni, da je gospodarska in ekološka prihodnost tega otoka ogrožena. Prihaja do ropanja naravnih virov, predvsem iz rudnikov bogatih kovin. Na Madagaskarju bi morali čim hitreje razrešiti to politično situacijo, organizirati bi morali svobodne, demokratične, pregledne volitve, na katerih bi morala kot spremljevalka sodelovati tudi Evropska unija. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Kačmarek v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospe in gospodje, v tej resoluciji obsojamo očitno kršenje človekovih pravic. Poleg tega smo pozvali k razorožitvi politične milice. V resoluciji pozivamo tudi k temu, da se ponovno vzpostavi vladavina prava, da se ne mudoma izpustijo politični zaporniki in tako naprej. V Madagaskarju bi moral biti izpolnjen en sam pogoj in sicer ponovno bi morali vzpostaviti predhodni ustavni red. Tisto, kar potrebujemo, so pregledne, poštene volitve, ki bi bile organizirane skladno z demokratičnimi standardi. Vprašanje namreč je, kako povečati dotok humanitarne pomoči na Madagaskar, glede na to, da ne sprejemamo terorističnega režima, ki tam vlada. Hvala. Hvala lepa, gospa Kretu, v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala. Gospod predsedujoči, več let je minilo, odkar so vojaški režimi in vojaške sile prevzele oblast na Madagaskarju. S tem je bil prehod na politični pluralizem, svobodo izražanja in demokracijo prekinjen. Evropska unija se s tem vprašanjem že kar nekaj časa ukvarja. Afriška unija je črtala to državo iz članstva v tej organizaciji. Otok je postal vse bolj izoliran, državljani niso več deležni mednarodne pomoči. V tej resoluciji pozivamo tako Varnostni svet Združenih narodov kot Afriško unijo, da podprejo humanitarno pomoč za civiliste na Madagaskarju. Politično gledano se mi zdi, da bi Evropska unija morala ustrajati na tem, da bi politične stranke na Madagaskarju presegle protislovja in da bi se dogovorile o načrtu, ki ga je predlagala Skupnost za razvoj Južne Afrike. Odločitev nekdanjega predsednika Ravalamana, da se vrne v državo, je ključnega pomena. Upoštevati moramo pa tudi dejstvo, da trenutni voditelji od njega zahtevajo, da se odloči med prisilnim delom do konca življenja oziroma izgonom. Hvala. Hvala lepa, gospa Kreto. Sedaj pa gospa Ojula, dve minus skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Madagaskar je že kar nekaj let deležen kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Andrij Ražujalina je prevzel izvršno, pravosodno in vojaško oblast, nadzoruje tudi medije. Ta vlada ni mednarodno priznana, mislim, da ne bi smeli avtoritarnemu voditelju dopustiti, da vzpostavlja mednarodne odnose, čeprav smo nekaj takega v preteklosti dopuščali. Pozdravljam sankcije, ki ste jih naložili režimu do sedaj, mednarodno skupnost pa pozivam, da te sankcije še razširi, zato da bi vlada gospoda Ražoline bila ukinjena in omaknjena in da se odpre pot k demokraciji. Hvala. Kovejc. Hvala lepa, gospa Makovej, naslednja. Uh, lovitura de stat din martie două mii nouă a fost urmată Državni udar, ki se je zgodil marca 2009, je privedel do aretacij voditeljev iz opozicije, privedel je do nasilja, privedel je do nestabilnosti. Mislim, da bi morali krivce za vse te dogodke tudi obsoditi. Režim na Madagaskarju ne upošteva vseh mednarodnih prizadevanj, za to, da bi se organizirale svobodne, legitimne volitve. Mislim pa, da ne bi smeli odnehati in bi še naprej morali iskati rešitve. Vse te zlorabe bi morali ukiniti, tudi vlado, ki deluje proti prebivalcem, bi morali zaustaviti. Zelo pomembno je, da se organizirajo demokratične, svobodne volitve čim hitreje, zato da bi tudi v najkrajšem možnem času spostavili ustavni demokratični sistem in pomagali pri ponovni izgradnji te države. Zato komisijo in svet prosim, da še naprej nadaljujeta s svojimi prizadevanji, da ukrepata še hitreje, zato da bi čim hitreje našli rešitve in vzpostavili okoliščine, v katerih bi lahko organizirali volitve. Hvala. Hvala lepa, sedaj bo gospod Repo. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prebivalstvo na četrtem največjem otoku na svetu je precej trpelo zaradi državnega udara, ki se je zgodil marca 2009. Na Madagaskarju sedaj vladajo politični voditelji, ki niso bili izvoljeni. Ta vlada je prispevala k temu, da prebivalci živijo še v večji bedi in revščini. Vlada krši človekove pravice, napada osebe, preganja jih, tudi prostovoljno aretira posameznike, ropa, cerkve, zapira predstavnike medijev, seznam teh dogodkov je še daljši. Prebivalci so zelo revni, pogosto so žrtve mučenja, zelo pogosto osebe nepojasneno izginjajo. Povrh vsega je v tej državi ogrožena tudi biotska raznovrstnost. Vidimo, da prihaja do nenakomernega razvoja flore in faune, ki je edinstvena na tem otoku. Mislim, da bi Evropska unija morala podpirati prebivalce na Madagaskarju, kakorkoli to lahko hvala. Ja, hvala lepa. Na koncu pa še gospod Kelly. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Razmere na Madagaskarju so klasičen primer tega, ko novo ni nič boljšega od starega. Nov režim je prevzel oblast leta 2009 z vojaško podporo in razmere se niso prav nič izboljšale. Vse je ostalo po starem. Nezakonito predržanje, pred natrpani zapori, veliko ljudi je priprtih še pred sodnimi postopki in ljudje imajo plačo manj kot 35 dolarjev na mesec. To je zelo slabo, zato je tam potreben demokratičen režim. Evropska unija se mora prizadevati za to, da bo tam dejansko usklila demokracija, kajti drugače napredka ne bo. Če bomo imeli svobodne volitve in novo vlado, potem bo Evropska unija skupaj z drugimi mednarodnimi organi, še posebej z Afriško unijo, lahko pomagala tej državi, da okrepi demokracijo in ponovno oživi svoje gospodarstvo. Hvala lepa. Ja. Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa pritegnite pozornost predsedujočega arvoisa puhemies kahdeksan maaliskuisen vallanvaihdon jälkeen. gospod predsedujoči na madagaskarju je prišlo do političnih sprememb ki so samo privedle do nestabilnosti in do vse večjih težav. ta vlada resno krši pravice prebivalcev, krši človekove pravice in temeljne svoboščine. Maja so se države Evropske unije in AKP je odločile, da naj se na Madagaskarju vzpostavi prehodna vlada. Mi smo skušali krizo razrešiti tudi preko sodelovanja z SADC-om, ki združuje sedem strani. V Bocvani so zasedali tudi trije predstavniki večjih opozicijskih strank. Želimo si, da bi jih čim več sodelovalo pri pripravi novega načrta. Ne smemo namreč dopustiti, da bi Ražuelina še naprej vladal glede na to, da je skušal spodkopati vsa prizadevanja za to, da se najde mirna rešitev. Evropska unija bi morala skupaj s prostalo mednarodno skupnostjo storiti vse za to, da bi ta nezakonita vlada padla. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Geringate Odenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razlog za trenutno krizo na Madagaskarju je državni preurad, ki je pred dvema letoma demokratično izvoljenega predsednika izgnal v izgnanstvo. Vse to je mednarodna skupnost obsodila, vključno z Evropsko unijo. Evropska unija se je odločila, da ne bo več pošiljala razvojne pomoči. Tudi članstvo Madagaskarja je bilo oduzeto v Afriški uniji, zato so še bolj izolirani. Trenutne razmere so zelo pomembne. Pojavilo se je priložnost za pogajanja in to priložnost bi morali izkoristiti za to, da ponovno vzpostavimo ustavni red in mir in da zagotovimo svobodne in poštene volitve. Pogajanja so zelo pomembna tudi zato, da bo ta država spet lahko začela koristiti razvojno pomoč upam, da se bodo sprte strani lahko pogodile o načrtu za pot naprej in da bomo kmalo imeli svobodne in poštene volitve. Hvala. Hvala, gospod Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Queria, antes de mais... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Preden nadaljujemo, želim, želim izraziti obžalovanje glede tega, da smo tako pozno dobili portugalski prevod besedil za danes popovdan. To je resnično obžalovanje vredno. Mislim, da Evropska unija lahko podpre postopek sprave, vendar se ne sme utikati v zadeve, ki so v rokah ljudi na Madagaskarju. Ne smemo se postavljati na nikogaršnjo stran. Državljani Madagaskarja in politične sile tam so tisti, ki morajo rešiti politične težave. Skupnost za razvoj Južne Afrike mora ostati angažirana, zato da skupaj najdemo rešitev, skupaj pa moramo državljanom Madagaskarja omogočiti, da sami najdejo rešitev iz krize. Hvala. Bomo preverili, kaj se je zgodilo s prevodom, naslednja pa je gospa Basesko. Trenutna politična kriza na Madagaskarju predstavlja tveganje za demokracijo in stabilnost v širši regiji. Državni udar zoper predsednika, izvoljenega, demokratično izvoljenega predsednika je privedel do nasilja, do nevarnosti, negotovosti in tako naprej. Tudi Mednarodni donatorji so umaknili svojo pomoč za prebivalstvo na tem otoku. Otok je torej sedaj še v večji krizi, prebivalstvo je zelo revno, kar 90 odstotkov prebivalstva je revnega. Iz Madagaskarja ne moremo več uvažati tekstilnih izdelkov, kar pomeni, da je eden od glavnih virov prihodkov te države bil ukinjen. SADC je sicer skušala prekiniti krizo, spostaviti demokracijo na Madagaskarju, vendar se mi zdi, da bi morali regionalni akterji pomagati pri iskanju kompromisa in rešitve za to krizo. Hvala. Hvala lepa. Še vedno nas čaka rumunščina, kaj ti besedo ima gospod Čudaš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Politična kriza na Madagaskarju je privedla do osamitve te države na mednarodni ravni. Sicer imamo na voljo pogodbo iz Združenih narodov, ki nam je omogočila, da smo tudi ukinili humanitarno pomoč za Madagaskar. Vlada Andrija Ražoline je nezakonita vlada, ki ni prispevala k prehodu k demokraciji. Situacija na no, otoku je še vedno zelo negotova. Država je v hudi humanitarni gospodarski krizi. Mislim pa, da bi morali podpreti prebivalce na Madagaskarju. Oni potrebujajo našo pomoč, vendar ta pomoč ne sme biti samo v obliki poziva k organizaciji svobodnih preglednih volitev, in, ampak bi morali poskrbeti tudi za humanitarno pomoč. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Silvestras. Presidente, solo da... Gospod predsedujoči, leta 2003 je Madigaskar postal aktiven v okviru Afriške unije. Predvsem se je Madagaskar ukvarjal z državami, kjer so bile na oblasti socialistične vlade, večinoma z nekdanjimi neovrščenimi državami. Vendar so v dnevih, ko naj bi 8 milijonov prebivalcev, torej 8. novembra 2010, glasovali na volitvah. Oprostite, gospod Silvestri, lepo prosim, da ste nekoliko počasnejši. Naši tolmači ne zmorejo tako hitro. Na teh volitvah so prebivalci izgubili vsako upanje za to, da bi ta nekdanja kolonija postala demokracija. Na gospodarski ravni se tej državi slabo piše, kajti prebivalci živijo z manj kot dolarjem na dan, tudi na humanitarni ravni zadeve niso nič boljše. Evropska unija in Afriška unija sta sicer sklenili kompromis z vlado na Madagaskarju, vendar ta kompromis ni zdržal, zato je tudi Svetovna banka ukinila svojo pomoč, tudi mi nismo priznali vlade, ki je trenutno na oblasti. Obsojamo tudi državni udar, ki se je zgodil, želimo pa, da se organizirajo svobodne volitve, ki bi jih spremljali tudi predstavniki mednarodne skupnosti. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospod Dartmouth, postopkovno vprašanje. Da, postopkovno vprašanje. Postopkovno vprašanje. Zelo vas spoštujem, ampak prav gotovo se lahko govornik sam odloči, kako hitro bo govoril. In tolmači morajo storiti, kar lahko. Govorniki v tem parlamentu lahko govorijo, kako hitro želijo in ne sme biti tveganja, da jih bo predsednik ali predsedujoči prekinil in jim tako uničil govor. Samo to sem želel povedati. Extends, v veliki meri se strinjam z vami. Ampak tudi od tolmačev dobivamo signale, da tako hitro res ne zmorejo delati. Ko prekinjam govornika, mu dajem vedno več časa na voljo, zato da so vsi zadovoljni, da, je tol, da so tolmači zadovoljni, da je govornik zadovoljen in da ste tudi vi zadovoljni. To je namen našega dela tukaj. Thank you and I will give the floor now to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 Na ta način prebivalci Madagaskarja trpijo zaradi neustreznih zdravstvenih in ostalih normalnih eh, storitev. Tudi mediji so pod pritiskom varnostnih eh, organov in sil ter vojske in prejšnje politično vodstvo je moralo zapustiti državo. Mislim, da moramo ukrepati, da bo na Madagaskarju ponovno vzpostavljen ustavni red, istočasno pa moramo eh, prebivalcem zagotoviti humanitarno pomoč. Hvala. Ask... Hvala. Sedaj pa prosim gospoda komisarja za mnenje komisije. Izvolite. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Komisija in visoka predstavnica Catherine Ashton sta zaskrbljeni s pričo položaja na Madagaskarju. Prebivalcem smo zagotovili nadaljno podporo in pomoč. V okviru obvladovanja kriz bomo ko gre za gospodarsko podporo, zagotovili ustrezno podporo in pomoč prebivalcem Madagaskarja, ki so pod vedno večjim pritiskom. Humanitarne organizacije sledijo dogodkom, tudi po diplomatski poti si prizadevamo čimprej eh, dokončati to krizo. Dve leti smo priča korakom nazaj in eh, Seveda spremljamo situacijo na terenu, vendar se ta poslabšuje. 7. junija, torej pred dvemi dnevi, smo vodili v imenu Skupnosti za razvoj Južne Afrike, torej SADC, s različnimi predstavniki opozicije pogovore. Seveda pa smo pri tem delovali na načelu neutralnosti in objektivnosti. Poskušamo doseči pomoč celotne skupnosti za razvoj Južne Afrike, pa tudi neposredno zagotoviti podporo prebivalcem. Upamo, da bodo ti pogovori, ki so se začeli pred dvema dnevoma, uspešni. Skupnost za razvoj Južne Afrike, SADC, pa tudi svetovna skupnost morata sodelovati pri naporih, da bi ponovno vzpostavili ustavni red na Madagaskarju. Poskus enostranskega de facto vladanja je nekaj, kar odločno od, eh, za, zavračamo. Zato je svet eh, zahteval, da bi v skladu s členom 26 sporazuma iz Kotonuja začeli čimprej z ustreznimi Eh, omejevalnimi ukrepi. Seveda to ne bo pomenilo manj humanitarne pomoči, temveč bo šlo za ukrepe za rešitev političnih težav v tej državi. Politično in finančno smo pripravljeni zagotoviti ustrezno pomoč in podporo. Vsi, ki eh, delajo na terenu, morajo seveda sodelovati pri doseganju sporazuma med drugim SADC, torej skupnost za razvoj Južne Afrike, pa tudi mednarodna skupnost. Po dveh težkih letih želimo enkrat pomagati prebivalcem Madagaskarja. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo o Madagaskarju. Čez približno pol ure pa bomo glasovali o tej resoluciji. Druga točka na dnevnem redu je vprašanje Guantanama in sicer skorajšnjo odločitev o smrtni kazni. Kakor